zapisnik in besedila, ki smo jih sprejeli 5. oktobra, so bili razdeljeni ali ima kdo kakšno pripombo, s tem je zapisnik sprijet. E, torej, pristojne oblasti organizacije.